tudi sam ploskam vašim besedam. Glasovali bomo v sredo ob 12. uri. Gospe in gospodje, prekinjam sejo. Seja se bo nadaljevala jutri 11. marca od 8. 8 ure in 30 minut do 2 ure in od 3 eh, ure popovdne do 11 ure zvečer. Dnevni red vam je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta, s tem prekinjam se.